Prijatelji, začenjamo z eh, sejo. Tisti, ki eh, zamujajo, bodo še prišli. Na voljo so vsi jeziki, z izjemo Hrvaše na tem sestanku. Prav tako pa bi vam želela povedati, da imamo pri nas danes nekaj skupin obiskovalcev. Gospa Moran Šartje je povabila skupino desetih novinarjev, ki bodo spremljali glasovanje o napotitvi delavcev. Eden od o, televizijskih novinarjev pa bo pravzaprav tudi posnel nekaj sekvenc pri glasovanju v odboru, ampak to bo se zgodilo kasneje. Tudi gospod Šulce je povabil novinarsko ekipo, ki bodo prav tako snemali glasovanje o, o direktivi o napotitvi delavcev. Gospod Silikiotis pa gosti, oziroma bo gostil, ko se nam bo pridružil petinpetdeset gostov, ki bodo z nami na prvi točki na dnevnem redu, torej, ko bomo imeli predstavitev odborov našega odbora in odbora za promet. Čakamo še gospod Deli, da bi se nam pridružila, ampak mislim, da nam ne bo zamerila, če kar začnemo, da potem ne bomo imeli težav z zamudami. Uh, uh, in z ostajanjem. Tako da predlagam, da kar začnemo z predstavitvijo uh, delovni pogoji mobilnih delavcev v prometu. Seveda ste vsi zelo dobrodošli, vsi udeleženci ste zelo dobrodošli še zlasti. Toplo pozdravljam strokovnjake, ki bodo z nami delili svoje poglede danes in zelo veseli smo, da to predstavitev organiziramo skupaj z odborom za promet. Kot veste, je cestni promet eh, najbolj viden način prometa. Leta 2014 je skoraj da tri četrtine vseh dejavnosti eh, celinskega prom, um, tovornega prometa po Evropski uniji potekalo po cestah. Pri potniškem prometu pa kar 90 odstotkov vseh prevoženih kilometrov uh, se prevozi po cesti. Kar začela sem z uvodom, uh, da ne izgubljamo časa. Torej, 10,6 milijona ljudi je zaposlenih v sektorjih prometa in um, hrambe, torej 10,6 milijone in ocene so prav tako pokazale, da zlorabe socialnih in tržnih pravil Evropske unije, ki so v veljavi, negativno vplivajo na delovne pogoje delavcev. Naprimer, to se je pokazalo v pretirano dolgih, netipičnih in tudi nezakonitih uh, uh, urah dela, o katerih poročajo poklicni vozniki, če jih primerjajo z drugimi sektorji. Poleg tega pa je treba obravnavati tudi druge dejavnike tveganja. Ti vključujejo dolgo odsotnost doma, časovni pritisk, neustrezne. Um, možnosti za počitek in tudi plačilo na podlagi uspešnosti. Uh, Če dalje več je stroškovne konkurence in pojavljajo se tudi zapletene, včasih pa tudi nezakonite poslovne prakse in prakse zaposlovanja. In visoke regulativni stroški ne le izkrivljajo konkurenco, temveč prav tako ustvarjajo tveganje, da bi vozniki pravzaprav ne mogli več uživati svojih pravic zaščite, kadar začasno delajo v drugi državi članici, ker pač obstaja velika spodbuda za uh, operaterje, da, da skušajo se izogniti uporabi pravil. Ta narava dela je zelo mobilna uh, in seveda se zaradi tega zdi, da je sektorsko specifična zakonodaja najprimernejši način za spoprijemanje s temi izzivi. Prav tako pa tukaj se vse um, pobude Evropske unije osredotočajo na to, da bi se izboljšalo delovanje prometnega trga um, po cestah. 31. maja 2017 je Evropska komisija v okviru Evrope v gibanju med drugim sprejela predlog direktive o napotitvi voznikov v um, sektorju cestnega prevoza, potem tudi predlog o minimalnih zahtevah, kar zadeva največ, najdaljši eh, čas eh, vožnje na dan in teden, uporabe tahografov in tako naprej. Današnja predstavitev bo tako uh, pomagala pri delu parlamenta, ko bo obravnaval te predloge in uh, teh predstavitev se že veselim. Sedaj pa pozdravljam so predsedojočo in predsednico odbora za uh, promet, gospod Deli, uh, in ji predajam besedo za njene uvodne besede v ta sestanek. Izvolite. Le, le Gospa predsednica, Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim tukaj. Um, prevoz blaga po cesti je danes ključnega pomena, ključnega pomena za naše evropsko gospodarstvo in uh, zato je zelo pomena vizija, ki jo bomo dali temu sektorju ta sektor bo moral v prihodnosti biti trden, trajnosten in tudi stabilen. In moral bo zagotavljati zmogljivosti za to, da se bo lahko, blago lahko dostavljalo na notranjem trgu. Moral pa bo ta sektor biti tudi stabilen za to, da da bo zagotovil enako obravnavo za vse evropske delavce. Potrebujemo zlato pravilo in sicer, da Evropska unija mora zagotoviti ustrezne in enake delovne pogoje za svoje zaposlene. In ti delovni pogoji morajo biti dobri delovni pogoji. Kot smo mi eh, že rekli, komisija predlagala novo zakonodajo o cestnem prometu in prevozu in zagotoviti moramo, da bo ta zakonodaja lahko res izboljšala delo eh, zaposlenih v tem sektorju. Pomagati moramo tudi vsem tistim, ki so povezani s tem sektorjem, da spoštujejo. Eh, pravila igre. Zato so pomembna tržna vprašanja in pa socialna vprašanja in o vsem tem bomo razpravljali skupaj. Zato, ker si želimo priti do uravnoteženega rezultata, želimo upoštevati tudi dodano vrednost Evropske unije in pa interese naših državljanov. Evropski parlament bo dal tukaj ključni prispevek. In sicer zato, da se dosežejo cilji eh, in da se jih potem tudi spoštuje. Mi želimo stvari urediti skupaj, skupaj želimo urediti vprašanje socialnega dumpinga. Tukaj gre za strup evropskega projekta. Zato pričakujem zdaj široko razpravo s konkretnimi predlogi, ki nam bodo omogočili rešiti to vprašanje. Želimo pa tudi predvideti probleme, ki se že pojavljajo in se še bodo na ozemlju Evropske unije. V tej današnji plodni razpravi želimo eh, dobre prispevke, ne želimo si eh, zakrivati oči pred problemi. Naprimer, problem eh, slavnatih podjetij, potem vprašanje nadzora. Potem so tukaj še vprašanja, ki niso povezana samo z minimalno plačo, ampak tudi z pogoji, naprimer za nastanitev ali za izvajanje prevoza. V vsakem primeru, gospa predsedujoča, želim povdariti, da tako vaš odbor kot moj imata en sam cilj. In sicer, da bomo skupaj zagovarjali in branili vse evropske zaposlene. Mm, v tem poročilu ne bo državljanov drugega razreda. In želimo, da bi državljani Evropske unije vsi uživali enake pogoje in enako zaščito. Zahvaljujem se vam, gospa predsednica, in vsakakor lahko računate na člane in članice odbora za promet, da bodo prispevali k tej razpravi. Hvala. Thank you, Madam Deli. Uh, thank you for that introduction. Hvala lepa, gospod Deli, za ta uvod. Zdaj bomo prisluhnili petim strokovnjakom, ki smo jih povabili. Prva je gospa van der Pelt, njej bo sledil gospod, gospod Roberto Parillo, na to gospod Macej Vronski, gospod Dirk Engelhardt in gospod Rodriguez Medal. Začeli pa bomo Z gospo Van der Pelt eh, ste politična svetovalka pri združenju, Evropskem združenju cestnih prevoznikov. Izvolite, imate besedo in prekinila vas bom, če boste predolgi. Hvala lepa. Hvala. Kot prvo bi se vam UETR želel zahvaliti, da ste nam omogočili, da prisustujemo temu sestanku danes in da tudi podamo svoj pogled na predloge o cestnem prometu, o cestnem svežnju. Naj samo enkrat najprej povzamemo, kaj ta predlog eh, predvideva. Predvideva, da je treba spoštovati pravila o minimalni plači in letnem plačenem dopustu, če je eh, voznik napoten na ozemlje eh, gostujoče države članice. Trenutni predlog pravi, da minimalna plača, da, oziroma da ko voznik ko več kot tri dni preživi v državi gostiteljici v nekem koledarskem mesecu, da to velja za napotitev in to pomeni, da takrat je treba spoštovati plačilo. Eh, če pa eh, izvaja mednarodni prevoz za obdobje, ki je krajše od treh dni, pa ne velja za napotenega delavca. Pri kabotaži pa napotitev vedno obstaja, ne glede na trajanje kabotaže. Še nekaj drugega je novo. Namreč eh, ta predlog eh, določa konkretna pravila za to, kako se štejejo ti trije dnevi. Predvideva, da če je dnevno obdobje, delovno obdobje ki je krajše od 6 ur, da velja za polovico dneva, če je delovno obdobje daljše od 6 dni, da šteje za cel dan, medtem ko čas počitka in odmori in tudi razpoložljivost na ozemlju eh, države gostiteljice šteje tudi, štejejo tudi kot eh, delovno obdobje, delovni čas. Ne glede na a, definicije, napotitve, pa še vedno obstajajo vrzeli v tem predlogu. Naprimer, nikjer v predlogu se sploh ne omenja tranzita. Menimo, da bi moralo biti izključno oziroma izredno omenjeno, da tranzit nikoli ne velja za napotitev delavca. Prav tako obstaja veliko negotovosti glede pojma minimalna plača. Naprimer, kaj pa eh, potem početi z dnevnicami ali z drugimi nadomestili, ki se plačujejo naprimer na uro, potem kaj storiti z dodatnimi eh, sektorskimi dejatvami. Veliko bolje bi bilo določiti, kateri elementi štejejo za minimalno plačo in kateri ne. Bolje bi bilo navesti celoten seznam elementov, ki veljajo za minimalno plačo. Bojimo se namreč, da če definicija ne bo jasna, da potem Eh, bo obstalo eh, veliko eh, tudi različnih praks pri razlaganju tega. Prav tako pa menimo, da lahko to pravilo, um, menimo, da moramo poskrbeti za to, da bodo pravila za izračun zelo jasna. Uh, Bojimo pa se, da bo to pravilo treh dni povzročilo um, negativne posledice za številne MSP-je v majhnih državah članicah in tudi za družbe iz uh, obrobnih držav članic. Skušala vam bom dati um, primer tega, kako bo to vplivalo negativno. Naprimer, Vzemite um, MSP s sedežem v Španiji, ki prevaža pomaranče iz Španije na nizozemsko. Ta pot traja običajno teden dni, um, torej pot na nizozemsko in nazaj. Uh, Voznik bo začel svojo pot v Španiji, potem se bo dva dni vozil skozi Francijo, potem pol dneva skozi Belgijo in potem bo končno prispel na nizozemsko, kjer bo raztovoril eh, svoj tovor in potem naložil uh, povratni tovor za Belgijo in Francijo. Potem pot skozi Francijo in Belgijo je tranzit, torej to ne velja za napotitev. Uh, Eh, torej blago bo razložil in um, ponovno naložil na nizozemskem, kar bo vzelo več kot šest dni, torej bo to štelo en polni dan. Vrnil se bo v Belgijo, tam bo recimo razložil del blaga, kar bo trajalo manj kot šest ur, torej bo to štelo za pol dneva v Belgiji. Potem bo nadaljeval svojo pot v Francijo in tam bodo dejavnosti trajale več kot dan in šest ur, torej bo to veljalo za dva dneva in ta voznik opravi to isto pot štiri ali petkrat v mesecu. Na podlagi pravil za izračun bo ta voznik v Francijo napoten 8 do 10 dni. Uh, na nizozemsko bo napoten 4 do 5 dni in morda bo napoten celo v Belgijo za kakšne 3 dni, odvisno od dejavnosti, ki jih mora opraviti v Belgiji. In da bi bila stvar še bolj zapletena, bo ta voznik morda še kdaj opravil kabotažo v Luksemburgu, torej bo treba za nekaj ur, ki jih bo porabil tam oziroma bil tam, plačati tudi luksemburško plačo. Medtem pa mu seveda socialna varnost oziroma varstvo velja kot eh, velja v Španiji. To pomeni, da bo njegov delodajalec za vsakega voznika vsak mesec moral praviti zelo zapletene izračune, kajti vsak voznik bo imel različne naloge. Torej bo um, delodajalec moral poznati pravila o plačah, nadurah, nadomestilih, um, plačanih dopustih za vsako državo, skozi katero bo ta njegov voznik peljal. In mislim, da bodo MSP-ji torej zaradi tega potrebovali zelo drage svetovalce, ki poznajo to vrstno zakonodajo v različnih državah članicah, kajti MSP-ji običajno nimajo osebja, ki bi lahko uh, nadzorovalo in delovalo skladno s temi pravili. In kadarkoli bo prišlo do spremembe naročila, kadarkoli bo voznik dobil drugače, davčno ali novo nalogo v drugih državah, bo moral delodajalec znova narediti povsem nov izračun in to iz meseca v mesec. Bojimo se, da bo to povzročilo veliko upravno breme za družbe in da ta pravila ne bodo izvedljiva. Poleg tega, eh, da to prenaša velike eh, negativne plati za družbe, bo to pomenilo tudi negotovost za voznike, kajti podvrženi bodo različnim zakonodajem iz meseca v mesec. Prav tako ta uh, Eh, predlog predvideva določena pravila glede upravnih eh, blavic, eh, zahtev. Veseli smo, da predstavnik ne bo več potreben, kajti ta je zelo drag in tudi zelo težko je za to poskrbeti. Vendar pa vse eno, ta predlog predvideva različne uh, obveznosti registracije, ki se razlikujejo med državami. Poleg tega mora voznik imeti vse dokumente pri sebi v kabini. Uh, Zavzemamo se znova za to, da bi se vzpostavila ena sama platforma za registracijo znotraj Evropske unije, kjer bi se lahko nalagali potrebni dokumenti, naprimer dokument A1, potem tudi pogodbo za poslovanje, morda tudi plačilni listi. In v tem primeru eh, vozniku ne bi bilo treba vseh teh dokumentov imeti pri sebi v vozilu. Na ta način bi bil eh, upravni postopek za delodajalca lažji, hkrati pa bo tudi vozniku lažje, ker ne bo potreboval vseh teh dokumentov pri sebi sebi v vozilu. To bo pomenilo, da bo tudi napak manj, pa tudi pozabljanja bo manj. Če sklenem. Bi želeli izpostaviti še nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. Namreč kaj ustvarja nepošteno konkurenco. Trenutno situacijo povzroča razlike, velike razlike v stroških dela. V, um, razlike v stroških dela so tudi do trikratne med državami članicami in, zaradi, in obstaja tudi ogromne razlike v socialni uh, varnosti. Torej, ne glede na to, kakšna bodo sprejeta pravila, menimo, da ta ne bodo spremenila nič, kar zadeva temelj problema. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo gospodu Robertu Perillu, ki je predsednik um, oddelka za cestni promet pri ETF, to je pa federacija, Evropska federacija delavcev v prometu. Izvolite, gospod Perillo. Hvala, gospe predsedujoči. Um, dobrodošli in pozdravljeni vsi skupaj, poslanke in poslanci. Uh, Nismo pripravili predstavitve PowerPoint, ampak eh, skušali bomo eh, izpostaviti ključne probleme. Mm, težko je prezreti vse tovornjake, ki so ob avtocestah čez vikende, potem eh, dolge kolone in. E, to se dogaja vse od širitve Evropske unije. ETF e, je obiskal več e, takih postajališč oktobra 2017 in ugotovili smo, da so delovni pogoji res zelo slabi. Vozniki so na poti včasih več tednov in morajo prenašati te grozljive pogoje. Nič novega nismo ugotovili na teh naših obiskih, ni ustreznih. Uh, Eh, sanitari, eh, potem von po urinu je zelo močan, eh, okrog tovornjakov hrano si pripravljajo kar v vozilih in tako naprej. ETF ima zdaj prek socialnih medijev tudi komunikacijo, imamo velik forum na Facebooku, kjer sodeluje veliko um, romunskih in bolgarskih voznikov. Včasih je teh članov tudi od 40 do 50 tisoč. Mi eh, smo se želeli pozanimati o njihovih pogojih eh, dela eh, in tudi o tem, kaj predlaga svežen za mobilnost in naše ugotovitve so res eh, grozljive. Eh, mi smo bili prejšnji teden v Bukarešti, srečali smo se s skupino voznikov, ki delajo za neko nordijsko družbo uh, in sicer eh, vozijo odpadke iz eh, nordijskih držav v Nemčijo, predvsem s tem se ukvarjajo. Pokazali so tudi slike odlagališč za odpadke. Nobene upreme za zaščito pri tem nimajo in tudi nobenega posebnega nadomestila. Če se kdo pritoži, ga takoj zamenjajo. In vozniki menijo, da jih tako obravnavajo samo zato, ker so Romuni in zato, ker so ranljivi, zato, ker uh, ne morejo um, ukrepati tudi pravno. Eh, mislim, da so posebna združenja pripravljena prispevati k izboljšanju delovnih pogojev za profesionalne voznike. Uh, pogoji za življenje teh voznikov so, pis, so postali res eh, neuzdržni in uh, zato potrebujemo zakonodajo na evropski ravni. Samo na ta način lahko izboljšamo situacijo. Predlog Evropske komisije pa ne zagotavlja ustreznih rešitev, ki bi bile tudi dovolj celovite za vse te kompleksne probleme. To je dober. Uh, začetek, dobro izhodišče, ampak ne ukvarja pa se z socialnimi vprašanji in vprašanji pogojev dela v tem sektorju. Želimo podariti še naslednje. Vsi predlogi so tudi soodvisni in zato bi bilo nevarno, če bi analizirali eh, ali pa se usredotočali samo na en eh, predlog in pri tem ne upoštevali drugih. Naprimer, eh, tako imenovana slamnata podjetja. Teh ne bomo v celoti eh, izbrisali s predlogom komisije. Če neka družba, ki ima sedež v Belgiji, odpre podružnico v Romuniji samo zato, da tam najema voznike eh, in ima potem še na Slovaškem svoje podružnice, novi predlog pri tem ne pomaga zato ker ne odpravi centra teh podružnic. In konkurenca v sektorju ter socialni dumping in pa pomankanje voznikov, pomankanje dostopa do zdravstvenega varstva, vse to bo ostajalo še naprej. Potem čas za počitek in čas vožnje. Eh, vrnitev v domačo državo ni učinkovito ukrep, kot to predlaga komisija. Zato potrebujemo definicijo domicila. Potrebujemo tudi jasne ukrepe, zato da bomo lahko uh, preverjali vrnitev voznikov. Potrebujemo pa tudi pravno podlago in praven okvir, zato da bo podjetje uh, zagotovilo nadomestila za voznike. Nažalost, nimam dovolj časa, da bi spregovoril o predlogih za zmanjšanje tedenskega počitka, 40 eh, na 80 ur naj bi se to povečalo. Eh, ne vem, kako bo to pomagalo voznikom, da se hitreje vrnejo v domačo državo. Eh, ne vem, kje je tukaj logika. Če se spremeni uredba o času vožnje in času za počitek, kot pravi komisija, bo to imelo Eh, tudi učinek na direktivo o delovnem času in to bo povečalo delovni čas voznikov, zato moramo tukaj biti zelo previdni. Napotitve. Eh, prepričan sem, da bo komisija eh, oziroma odbor Empel danes glasoval o tem predlogu oziroma o poročilu o napotitvah. Veliko napotitev je v igri in zato je ključnega pomena, da se cestni prevoz eh, obravnava posebej, ko gre za napotitve. Kakšni pa so predlogi organizacije ITF? Glede tako imenovanih slamnatih podjetij. Edini učinkovit način za boj proti njim in zato, da se uh, dejavnosti nekega podjetja oziroma vozila uh, uh, upoštevajo. Če ne bomo tega merili, potem se tudi ne bomo znali zoprstaviti slamnatim podjetjem. Potem uh, mislim, da glede časa za vožnjo in počitek morajo pravila ostati nespremenjena. 45 ur mora znašati uh, to obdobje in tukaj ne potrebujemo nobenih derogacij. Potem vrnitev v domačo državo oziroma domicil. Te, od tega ne bomo danes rešili, ne moramo o tem razpravljati danes. Potrebujemo jasno definicijo tega, kaj sploh je domicil. Nimamo še jasnih uh, smernic glede tega in tudi ni jasno navedeno, kakšni so stroški uh, za vrnitev domov. Uh, tudi ni jasno, ali bo te stroške nosilo podjetje. Uh, toliko časa ne bomo ničesar rešili. Potem potrebujemo tudi sektorska pravila in ukrepe za promet po cesti. Mm, to morajo biti ukrepi, ki bodo specifično veljali za prevoz cestnega prometa oziroma prevoz po cesti. Cestni promet bi moral biti obravnavan drugače, ko gre za napotitve. Seveda je treba to nadzorovati. E, lahko bi imeli eh, pametne merilce in tako naprej. In ETF je vesel, da se danes tukaj v Evropskem parlamentu pogovarjamo o tej temi. Dobro je slišati evropske poslance in poslanke reči, da je bilo težko. Eh, da si je težko predstavljati, da bo ta pametni tahigraf eh, že obstajal in da ga bo mogoče nadomestiti vsa vozila do leta 2020 ali 2024. Mi bi morali to zagotoviti še prej do leta 2019 pri nadzoru eh, lahko eh, tahograf eh, bolje eh, nadzoruje kabotažo in zdaj bom zaključil, želimo, da se spremejo vsi potrebni ukrepi za to, da eh, bo upoštevano to, kar je gospod Juncker rekel že pred nekaj leti. Eh, Namreč, da se na istem mestu zagotovi isto plačo za isto delo. To je a, bila pomembna napoved in mi kot ETF se bomo za to borili. Smo pripravljeni z vami konstruktivno sodelovati, zato da bomo zagotovili prost pretok blaga, storitev in oseb, da se bo to dogajalo povsod po Evropi in da bodo vsi delavci obravnavani enako. Hvala.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 Mobilnostni svežen bo, po mojem mnenju, ustvaril nove težave, namesto da bi razrešil te, ki obstajajo. Mi zatrjujemo, da so kabine v tovornjakih ta hip dobro opremljene. V državah, včasih so voznike eh, oziroma včasih so kabine bolje opremljene eh, kot eh, v starih državah članicah. Tukaj so pogoji res zelo dobro. Mobilnostni svežen tega ne upošteva. Torej, pogoji danes v kabinah so včasih boljši kot pa v drugih objektih za počitek. V Evropski uniji se veliko govori tudi o enakosti, enakopravnosti. Seveda potrebujemo enako obravnavo, tudi enaka plačila za enako delo. To je jasno. Posod po Evropi bi moral voznik eh, zaslužiti enako, ampak kaj bi rešilo socialne probleme v Evropi? Ja, direktiva o napotenih delavcih, ampak ta se naša le na en odstotek delavcev. Kako naj dejansko potem dosežemo to enakopravnost, če gre zgolj za en odstotek vseh zaposlenih? Po mojem mnenju je ta pristop zelo demagoški. Torej, enakopravnost na eni strani pomeni neenakopravnost nekje drugje. Naj vam dam primer. Če imamo dva voznika iz polske družbe, eden od voznikov pelje v Španijo, drugi v Belorusijo ali pa blago na Mačarsko. Eden od voznikov bo zaslužil 3710 evrov, drugi ki pa bo imel povsem enako situacijo, bo eh, v svojem primeru zaslužil zgolj 1500 evrov. Morda je dobro, da razmišljamo, kako bi odpravili te neenakopravnosti, vendar s tem povzročamo neenakosti drugot. Kakšne so obveznosti delodajalcev, da bi lahko zadostili zahtevam svežnja o mobilnosti? Pri nas v uradu oziroma v pisarni smo si pogledali francoske predpise. In ti francoski pravni predpisi um, so zelo obsežni. Imamo jih na pisalni mizi in precej še kup jih je. Gre za velik svežen papirja. Kako naj se mali podjetnik MSP na področju uh, Eh, prometa sploh eh, znajde po vseh teh prepisih. Po mojem mnenju je to nemogoče. Kakšni so sklepi? Sklepi so naslednji, namreč eh, nacionalni pravni predpisi so zelo zapleteni, tudi evropsko pravo in evropski predpisi so zapleteni. Načeloma ni nekega izključevanja iz predpisov o napotitvi delavcev. To pomeni, da se s tem povzroča veliko upravno breme tistim podjetjem, ki so prisotna na številnih trgih. 80 odstotkov podjetij je zelo majhnih, so celo mikropodjetja to so nekdani vozniki, ki so vzeli kredite za to, da so stopili na samostojno pot. Torej, oni plačujejo za to, tudi družinski člani eh, so odeleženi pri delu. Kako naj se zdaj ta družinska podjetja eh, orientirajo in znajdejo po vseh teh predpisih? To preprosto ni mogoče. Jaz ne verjamem v to, da je to izvedljivo. Uh, Zdaj pa pogledajmo še, kakšne so razlike v plačah. Te razlike ne predstavljajo dumpinga. S tem se ne krši prava. Gre za naravno posledico različnega zgodovinskega razvoja naših držav članic. Te um, razlike so tudi če dalje manjše, zaradi tega, ker se če dalje bolj moderniziramo, smo pri delu veliko bolj učinkovite, torej so razlike če dalje manjše in eh, ne smemo jih povzročiti zaradi upravnega bremena. Pa še nekaj. Prometni trg je sektor, na katerem primankuje veliko število voznikov. Na polskem, naprimer, primankuje kar 4000 voznikov. Vsak voznik lahko zelo hitro menja delodajalca. Delodajalec pa potrebuje mesec dni časa, da najde in zaposli novega delavca. To pomeni, da novi predpisi sabo prinesajo tudi tveganje, nepravilnosti. S tem lahko nastane siva cona. Svežen o mobilnosti bi lahko pregnal z trga dela tiste, zaradi katerih je bil ta trg sploh oblikovan. Nisem povedal vsega, kar sem želel deliti, ampak vseeno hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim svoje mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vronski. Zdaj pa kar takoj vabim besedi gospoda Engelharda, ki je predstavnik Nemške federacije za promet, eh, cestni promet in logistiko. Lepa, predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Najprej prisrčna hvala za povabilo. Sveda smo se z veseljem odzvali. Z vidika Nemčije bi radi povedali še kaj o mobilnostnem svežnju, preden pa kaj povem o tem, naj povem nekaj o naši federaciji. Mi se ukvarjamo s cestnim, eh, smo federacija cestnih pravznikov blaga, logistike in dvoza. Smeti imamo več kot 700, 7000 podjetij in imamo predvsej zaposlenih. Smo vodilni pri cestnem, smo vodilno združenje, kar se tiče cestnih pravznikov blaga v Nemčiji. Te dni smo pred velikanskimi izzivi. Dnevno dobivamo informacije članov, ki nas obveščajo o tem, da je tovorni promet dosegel svoje meje in da tudi stranke govorijo in opozarjajo na to, da prihaja do zamud pri prevozu. Želijo si trajnostnih informacij o prihodnih naročilih. Prav tako pomankanje osebja še otežuje težave. Ne gre samo za zahodno evropske podjetja, ki so prizadeta, zaradi tega tudi vzhodno evropska imajo pomankanje šoferjev. Naj povem z jasnimi besedami, če ne bomo nič dorili sedaj, bomo naleteli na velikanske težave v Evropi, ker ne bomo imeli več voznikov. Če jih ne bo, bo potem velik del gospodarstva imel velikanske težave. Zato si želimo in se zauzemamo za poštene, enako pravne pogoje in osteznih pogojev za delo za voznike, prav tako pa tudi harmonizacijo pravil in socialnih pravil. Prednostni, prednost lahko prenese digitalni tahograf, to se strinjamo. Strinjam se z drugimi, kar se da hitro in učinkovito ga je potrebno uvesti. pogoj, ki bi pritegnili mlajše poklico voznika. To je najpomembnejši izziv, zato da bomo zagotovili dnevno dostavo podjetjem in gospodarstvu v Evropi. Nekaj številk za Nemčijo. 30 tisoč voznikov vsako leto gre v pokoj, 15 tisoč pa jih na novo izobrazijo. In to pri veliki rasti prebivalstva. Imamo dva pomembna dogodka za našo panogo v zadnjih desetletjih. Najprej v 90-ih letih, ko smo dobili novo zakonodajo in potem širitev 2004 in 2007 na novejše države članice. Oboje ima danes precejšnje posledice na transportni trg in na naš vsakdani posel. Še pa posebno, kar se tiče širitve, so razlike pri plačah in socialnih stroških velikanskih. Tukaj se lahko pridržujem predhodnikom. Nedavno objavljena francoska študija kaže kar nekaj razlik pri tem, pri minimalnih plačah od 300 do 3400 evrov. Podobno smo gotovili tudi pri socialnih dajatvah. 670 evrov v Bulgariji in 17 tisoč evrov v Belgiji. Torej, stroški so zelo raznoliki. 16 tisoč evrov za bolgarskega voznika in 67 tisoč za belgijskega voznika. Posledice za našo panogo, in tukaj se ne moram strinjati s predhodniki, posem, pa pomeni, da se lahko pojavi še eno vprašanje. Na vzhodu bi naj bile flote vozil zelo velike število, oziroma naj bi bilo zelo visoko, ampak to ni vedno tako, ker so ta vozila zelo stara. Vse skupaj pa se dogaja tako, da se izkorišča prost pretok oseb in blaga. Če se bo to še dogajalo, da bodo torej pogoji neenaki, tudi kar se tiče socialnih dejatov, to ne bo dobro. To bo imelo vpliv na konkurenčnost in to bo pomenilo, da se bodo vozniki iz držav, kjer so nižji stroški, selili v države, kjer so više, ker bodo torej več zaslužili. Ekstremen primer vam je morda poznan. Latvijsko podjetje, ki ima filipinske voznike, z latvijskim dovoljenjem in uporablja te voznike tudi na severu Nemčije. Kaj sledi iz tega razvoja trga? Naprimer, del flote ponovljajo v drugih državah, ne samo v izvornih državah. In to izhaja iz predsedov podjetij. To je kar predsedje podjetij v Nemčiji. 1200, v Nemčiji 750, v Franciji lahko bi to še našteval, ampak bom končal. Nobeno teh vozil tam ni registrirano, kjer najdlje časa ponujajo storitve. Ne gre za kritiko določenega podjetja, ampak ta tržni model je prisotno v veliko podjetjih v naši panogi. Kaj sledi iz tega? Tukaj imam časopisni članek, ki to dobro ponazarja. In sicer tukaj imamo prvo zastopništvo voznikov v Romuniji, Timišvari, in se žele, želijo boriti proti socialnemu dumpingu. Najprej zahod Evrope izgublja, kar se tiče konkurenčnosti. Po drugi strani pa opazujemo poslabšanje socialnih razmer za voznike. V državah z nižjimi plačami vemo, da je tudi pomankanje voznikov. praksi pa pogosto vidimo tudi še kaj drugega. Vozniki se razporadično vračajo domov. Tedne in mesece so druge, niso doma in s tem čas za počitek, čas z družino sploh ne obstaja več. In tukaj lahko podprem to, kar so dali predhodniki, to nima opravka z dostojanstvenimi pogoji za delo 21. stoletja veliko primerih je potrebno še kaj postoriti. To spostavlja tudi tole sporočilo na naslednji prosojnici, kjer govorimo o prometnih nesrečah. V zadnjih nekaj tednih, prejšnji teden v sredo, smo imeli seveda tudi smrtne žrtve na cesti, tudi zaradi tega. Zato torej razmere, kar se tiče parkirišč, povzročajo vedno več težav. Pogoji, ki niso dostojanstveni, na prostor za počitek temu moramo prišteti še varnost na cestah in to moramo upoštevati še bolj. Kaj so torej ključne zahteve našega združenja? Potrebujemo pošteno konkurenco, boljše pogoje za delo za voznike, konec plačnega socialnega dumpinga, potrebujemo ustrezno uporabo direktiva o napotitvi in tudi ustrezno upeljavo digitalnega tahografa nadaljno liberalizacijo, še prav posebno, kar se tiče pripisov kabotaže, le takrat, ko bomo dosegli usklajevanje socialnih pripisov, prej pa ne. Pravilo, kar se tiče dostopa do trga za določene poklice, to mora veljati tudi za vozila pod 3,5 tone. Konec zlorabe, svoboda upravljanja storitev pa se potem obide nacionalna pravila. Prav tako morajo vozniki in tovornjaki najkasneje v treh do štirih tednih se vrniti nazaj v matično državo. In prav tako ne smajo flot tovornjakov parkirati na parkiriščih državi, ki niso registrirani. Potrebno je imeti učinkovit nadzorni mehanizem v povezavi z obvezojočim nadzorom, zato da se bodo držali pravil. Vtis imamo, da pri vseh predpisih premalo izpostavljamo zlorabe, ker ni dovolj nadzora, ker jih sploh ne izvajamo. Upamo, da bomo s svežnjem o mobilnosti naredili naslednji korak v pravo smer. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospod Engelhardt. Sedaj pa gospod Rodriguez Medal, direktor Konfebusa, Združenja avtobusnih podjetij. Prosim, beseda vaša. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por... Pozdravljeni, najlepša hvala za to, da ste me povabili, da lahko predstavim še vidik eh, sektorja avtobusov. Eh, veseli me, da eh, to vprašanje pridobiva na pomenu v Evropski uniji. Konvebus je španska konfederacija avtobusnih prevozov. Imamo 3500 podjetij, 42 tisoč vozil in povezujemo 8000 različnih krajev po Španiji. Neposrednih delovnih mest je 80 tisoč. Eh, imamo pa 3 milijarde evrov letnega prometa. In Uh, poleg tega prispevamo eno milijardo davkov, uh, na leto prepeljemo 1,7 milijarde potnikov v Španiji. To predstavlja dve tretjini vseh prevozov. Tako da zelo resno jemljemo delovne pogoje uh, zaposlenih, ne samo zato, ker. Uh, vozijo potnike, eh, torej ker gre za varnost, ampak zato, ker eh, so pomembni tudi za ugled podjetja. In eh, naj povem, da sem leta 2014 sodeloval pri študiji, ehm, ki jo je izvedla Foundation Corel. Ehm, Pravčevali smo delovne pogoje po državah, od vsake države do države v Evropski uniji. Eh, torej pogoje mm, delavcev, mm, proučevali smo njihove kolektivne pravice, potem eh, individualne pravice, naprimer eh, kakšna je možnost kolektivnega pogajanja, stavke in tako naprej. In po Evropske unije obstajajo velike razlike v zvezi s tem. Celo znotraj posameznih držav kolektivne pogodbe v enem delu so zelo drugačne od pogojev v drugem delu uh, države. Naprimer v Španiji to velja prav tako v Nemčiji, glede na to, katera je sosedna država, s katero sodelujejo in tako naprej. Uh, eh, Pravčevali smo tudi individualne pravice, torej pravico do počitka, plačo in tako naprej. Uh, In videli smo, da se stvari ne izvajo na enak način po državah članicah. Nekje se izvajo sankcije, drugi ne. Ogledali smo si tudi pogodbe, kakšne so bile pogodbe po posameznih državah, potem pod kakšnimi pogoji se sklepajo eh, v določenih eh, državah. Eh, smo videli, da če se delavca pošle delati v drug del države ali v v drugo podjetje, se pogoji bistveno spremenijo. To je študija iz leta 2014. Našlo mm. je za pravno študijo. Eh, seveda v praksi se stvari eh, hitro spreminjajo, tako da študija tudi ni vsega eh, pokazala. No. Mi imamo tudi mednarodne uh, storitve, naprimer potujemo iz Španije v druge države Evropske unije in pri tem uh, tudi večkrat naletimo na težave, ki so jih predstavili že kolegi pred uh, mano. Uh, Za nas to predstavlja problem, predvsem za majhna in srednja podjetja, zato ker gre za veliko upravno breme, informacije pogosto niso na voljo ali pa jih je težko dobiti, eh, ljudje niso dobro informirani, eh, ne poznajo pravil, ki veljajo v drugih državah, nekje je treba eh, izpolniti neke obrazce, druge ne, potem stvari prijaviti in tako naprej. Eh, treba je eh, plačati minimalno plačo države, ampak eh, želel sem povedati samo to, da ni lahko za ljudi, ki delajo v tem sektorju, tudi ne za tiste, ki ga vodijo. Mi imamo tudi dostop do mednarodnega trga avtobusnih storitev in pravila, ki veljajo na tem področju. Um, pravila se razlikujejo po posameznih eh, državah. Imamo različne možnosti, eh, naprimer, da se potuje iz ene države članice v drugo, pa se pri tem prečka ali ne še eno državo članico, potem lahko je izhodišče in cilj potovanja v isti državi, s tem, da se pred tem prečka eh, določeno državo, potem gre tudi za prevoze med državami članicami in tretjimi državami. Eh, podal vam bom primer. Naprimer, eh, maja se eh, že zaključujejo šole v Španiji in potem hodijo učenci tudi na izlete, naprimer iz Španije v Rim, Pariz in tako naprej. Naprimer, gredo iz Saragose v Pariz, ostanejo tam nekaj dni in se potem vrnejo. Tukaj voznik nikoli ne pobira potnikov po poti. Eh, in težko je razložiti takšne izjeme oziroma posebne primere nekomu, ki eh, zahteva samo izpolnjevanje zakonov. In ko smo mi videli ta svežen, ki ga je pripravila Evropska komisija, smo eh, ugotovili, da gre za prizadevanje na dolgi rok. In Videli smo tudi, da si komisija prizadeva najti rešitve. Kar pa se socialnih vprašanj tiče, um, vidimo, da prihaja do napredka, ampak eh, še vedno bi lahko določene stvari izboljšali. E, na primer, dostop do poklica voznika. Um, to velja uh, tako za prevoze potnikov kot blaga. Uh, Um, treba je pregledati, kakšen je dostop do trga, cestnega prevoza, uh, vse več je dodatnih zahtev. Um, uh, več zahtev uh, za nas, ki prevažamo potnike, kot za prevoz blaga. Mi uh, namreč izvajamo drugo vrsto prevoza. Potem um, imamo tudi. Uh, Ehm, napotitve oziroma potovanja v eh, tujino. Eh, mislim, da je ta sektor zelo specifičen in ne moremo v isti koš metati revizijo eh, direktive o napotenih delovcih s cestnim prevozom. Mi točno vemo, kaj je mednarodna storitev in to definiramo na zelo specifičen način. Eh, in predlog pravi, da po treh dneh, eh, ko zapustiš domačo državo, eh, da je ta voznik, ki tri dni preživi v neki drugi državi, že napoteni delavec. S tem mislim, da bo samo kaznovana podjetniška dejavnost. Ta rok treh dni se mi zdi zelo kratek, tudi glede na primer, ki sem ga predstavil, če gre nek razred na izlet, na primer um, potem um, čas za počitek in čas za vožno. Mislim, da tukaj ne bi smeli mešati jabolk in hrušk, tema je zelo pomembna. Ehm, vozniki prevaža potnike, ne sme biti pod stresom, mora dovolj počivati in mi vse to jemljemo zelo resno. To je tudi eh, sporočilo, ki ga želimo poslati vam kot eh, so zakonodajalcem pri tako pomembnem vprašanju. Rad bi se vam še enkrat zahvalil za vaše uh, vabilo. Uh, rad bi vas prosil, da še kdaj organizirate kakšno tako razpravo in da tudi skušate olajšati koordinacijo med državami članicami in pa širjenje informacij, kajti situacija se po državah razlikuje. Mi v Španiji, ki je periferična država, eh, imamo svoje pravila in ko potujejo naši vozniki po Evropi, Je za nje včasih težko poznati vsa pravila drugih držav članic. Eh, hvala. Hvala za vse te prispevke, hvala uh, za predstavitve. Zdaj pa bomo odprli razpravo. Vsak govorec, ki bo spregovoril zdaj, um, bo imel na voljo samo dve minuti in zelo strogo bom pri merjenju časa, zato da bomo lahko zagotovili na koncu tudi čas za odgovore. E, najprej poročevalci e, in sicer gospa Merja Kilonen dobi prvo besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala, kolegat puhun suomea, kun siihen on kerran mahdollisuus tarjottu. Käytän aikani muutamia. Hvala za besedo. Nekaj vprašanj imam. Kakšen mislite, da je motiv oziroma razlog za to, da zdaj ni dovolj nadzora? E, poleg tega se dogajajo nezakonite stvari v tem sektorju. Imam tudi vprašanje v zvezi z načinom, kako Evropska unija obravnava sankcije in sicer kolektivne sankcije. Tisti, ki uh, so podvrženi sankcijam, niso nujno tisti, ki so zagrešili nekaj ilegalnega in kakšni bi bili lahko konkretni ukrepi, da bi podjetja, ki ne spoštujejo pravil, bila kaznovana oziroma da bi res sankcionirali eh, tiste, ki kršijo pravila, ne pa vseh ostalih. Potem eh, kar nekaj problemov je bilo omenjenih, eh, že govorci so jih omenjali. Ampak niso vsi ti problemi v skupini tistih, ki jih skušamo eh, rešiti s tem novim eh, svežnjem. Kako bi vi reševali te težave? Kako bi lahko kratkoročno ali dolgoročno rešili uh, problem počitkov? Kakšne konkretne ideje imate in pa možne rešitve tudi glede prostora za počitek? Hvala. Besedo zdaj dobi. Gospa, gospod Labajeva, ki pripravlja mnenje v okviru odbora Empel. Dve minuti, izvolite. Hvala lepa, predsedoča. Ne samo, da sem poročevalka Empel za mnenje o napotiti voznikov, sem tudi poročevalka Senci za direktivno napotiti delcev. O tem bomo glasovali čez kakšno uro tukaj v tem odboru. Torej, mislim, da je pravi trenutek, da imamo to predstavitev podpirate že moje predloge sprejem po trpotnem sektorju, tem prometnem dosejo. Sedaj pa, kar se tiče glasovanja, imamo eno vodno izjavo, kjer od prometnega sektorja zahtevamo, da imamo posebno zakonodajo v mobilnostnem svežnju. Prav tako pa imamo nekaj predlogov sprememb, ki pravijo, da bi naj izključili promet iz napotitve delovcev. Prav tako imamo ustni predlog spremembe, ko zahtevamo specifične varovalke za čas med novo direktivo in med tem, ko bomo sprejeli eh, mobilnostni svežen. Kot nekdo, ki, veliko časa, ki je veliko časa preživela na tem doseju, bi lahko govorila ure in ure o tem. Vendar naj se osredotočim na dve vprašanje. Najprej izvrševanje. Veliko težav v vseh sektorjih, tudi v prometu, izhaja iz dejstva, da pravila niso ustrezno izvrševana. Vedno bodo podjetja, ki bodo vključena v prevajalske dejavnosti, oprostite, prevare. In zato moramo to izključevati. Ne smemo pa stvari preveč zakomplicirati za njih. Zato torej bi skušala najti ravnovesje med izvrševanjem in novimi pravili. Kaj se tiče govornikov, kakšna, katera je vaša največja težava v tem trenutku v EU? Ne zadostne nadzore, ne zadostna pravila in potem tudi protekcionizem v EU. Uh, novejše države članice so imele eno glavnih motivacij tudi v prostem pretoku oseb in blaga. Sedaj pa se zdi, da komisija želi ustvarjati nove meje med državami članicami. Kakšna so priporočila govornikov za to, da bi zagotovili prost pretok storitev in bi se izognili temu, da bi imeli nesrazmerno investirno breme za podjetje in delavce. Hvala lepa. Merci beaucoup. Hvala. Gospod Vim van de Kamp, vi ste poročevalec glede časa za vožnjo. Dve minuti, izvolite. Dobrostotujoča, hvala lepa. Dve vprašanje bi imel za vse štiri govornike. Še zlasti pa imam vprašanje za gospoda Engelharda in za gospo, ki predstavlja UETR. Kdo bo plačal za parkirišča? celoti se strinjam z Evropsko komisijo, pa mislim, da tudi z odborom za zaposlovanje, češ, da bodo parkirišča novi eh, družbeni izziv. In tukaj sprašujem tudi gospoda z Polske, ali so tudi družbe pripravljene plačati del teh parkirišč. Tukaj ne more iti za subvencije, tukaj so potrebne zasebne naložbe, torej to je moje prvo vprašanje, ali bo tukaj podjetniški sektor tudi prispeval. Drugo vprašanje pa zadeva digitalizacijo. Pravkar sem prebral knjigo polskih eh, podjetnikov o tem, kako eh, uničiti prometni sektor in vprašanje je, ali ne bi mogli dokumentacije digitalizirati v večji meri. Uh, jaz bi rekel, manj predpisov, boljša digitalizacija. To je moje drugo vprašanje. In glede na to, da imam še čas, naj povem, da sem se res ustrašil grožen za majhna in srednja velika podjetja. Če vsi govorniki menijo, da bo to. Ta svežen tako škodil MSP-jem in to je vprašanje za komisijo, pa ni treba, da tako odgovori, potem bo življenje uh, eh, MSP-jev res oteženo, če naj bi še naprej izvali mednarodni promet. In potem imam tukaj še vprašanje, oziroma tukaj se veselim odgovora pre, uh, predstavnika ETF. Hvala, zdaj pa gospod Bach, ki je poročevalec uh, v zvezi s časom vožnje. Hvala lepa za pojasnilo strokovnjakov. Mislim, da se različne teme vedno znova pojavljajo, kot naprimer nedostojenstveni pogoji za delo, ampak potem tudi seveda neobstoječa infrastruktura, varnost na počivališčih in tako dalje. Torej, že leta govorimo o enih in istih težavah in z novimi predlogi mislim, da razmer ne bomo izboljšali. razen če bo sta svetim parlamentu kaj pojasnila. Tudi kar se tiče zakonodaje, vedno znova se odkri, odkrivajo vrzeli in se jih tudi izkorišča, to počnejo kriminalne združbe. Vprašanje za strokovnjake. Sledenje časa za počitek. To je zame tudi vprašanje varnosti v cestnem prometu. Ko govorimo, po eni strani pogoj za delo, po drugi strani pa varnost na cesti tukaj. Se mi zdi povezava jasna, mar tudi strokovnjaki tako menijo. Po mojem mnenju je seveda pomembno tudi vprašanje ugleda sektorja. Sektor je zelo zapleten, delno so pogoji za delo za voznike zelo težki, zato mislim, da bi morali vrš čas se pritoževati zaradi pomankanja voznikov. Mar tudi strokovnjaki tako menijo? Hvala. Beaucoup, Hvala, gospod Bah. Zdaj besedo gospo, dobi gospod Nilsson, ki je član našega odbora in je v imenu našega odbora Tran poročevalec za dostop do zaposlitve in eh, trga tovornega prevoza. Hvala lepa. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je to svežen gre za vse ali nič. Vse je povezano. Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da ni važno, katera pravila bomo uvedli, katera pravila bomo uporabljali, če ne bomo imeli ustrežnega izvrševanja. Potem nima smisla. Torej, nadzor in sankcije so pomembni, digitalni tahografi mislim, da so ključni del, da bi to dosegli. In potem te, te vprašanje, navidezna podjetja, ta poslovni model je težava. Poslovni model, ki jih ta navidezna podjetja uporabljajo, je tak, da pridejo k nekomu in rečejo, pogledajte, pomagali vam bomo, ne boste plačali davko. To ni profesionalen način lotevanja se zadev. Je predlog komisije zadosten ali ne? Moje naslednje vprašanje. Veliko ljudi, ki se ukvarja z mednarodnimi podjetji, za cestni prevoz blaga in tudi zaposleni mi pravijo, da če ste v tem poslu, potem veste, kdaj ste zapustili svojo državo. Veste, da boste lahko dobili kaj potažo, ko se boste vrnili. Če tega ne veste, kako pa boste plačali pot domov, to torej ni pravi način delovanja, se strinjate. In potem združena direktiva. Ta ne deluje več. Trg pa se zdi, da to že rešuje. Je za kombinirani prevoz, ki se uporablja. In to samo v en namen, zato da se izogibajo pravilom glede kabotaže. Torej, kako bi si vi želeli videti to direktivo. Mislim, da je potrebno večje smeti in jo ponovno zapisati. Tenji, gospa Fontani, je naslednja. Vi ste poročevalka za pripravo mnenja v imenu odbora Impel za isto temo. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se želela zahvaliti strokovnjakom za vse njihove predstavitve. Tema je zelo zapletena in upletenih je veliko nasprotujočih si interesov vsi imamo isti interes, da se zagotovijo primerni delovni pogoji za vse delavce. In kot so rekli strokovnjaki, eh, tudi mene eh, skrbi, da bodo prizadeta podjetja v tem sektorju, predvsem MSP-ji, kar se tiče direktive o napotenih delavcih. Ne mislite, eh, da bo učinek eh, disproporcionalen in sicer za delavce, ki samo nekaj dni preživijo izven svoje države, pa potem to um, postane veliko upravno breme. Uh, torej, rok je, so tri dnevi v obdobju enega meseca, za periferične države je to zelo kratek rok. Kaj to pomeni v enem mesecu? Ali gre za eh, zaporedne eh, dni in eh, ali se ti dnevi razlikujejo? Potem predlog, da se direktiva uporablja za kapotažo tudi že od prvega dne naprej. Mislite, da bo to povečalo stroške za izvoz za podjetja? Potem še izjema za vozila lažja od 3,5 ton. Eh, imamo uredbo, kjer piše, da eh, izključitev določenih eh, podjetij in vozil ne bi smelo um, škoditi notranjemu trgu. Kaj vi mislite o tem, ali bo to imelo učinek na notranji trg in na MSP-je? ali bodo posledice eh, negativne. Zaključite, gospa Fontani. Dobro, hvala. Oziram se proti strokovnjakom. Eh, vprašanja so bila zelo raznolika. Eh, nekaj v zvezi s sankcijami, ali bi sankcije bilo treba okrepiti, kakšne konkretne ukrepe si vi predstavljate. Potem gospod Wim van de Kamp je govoril o parkiriščih. Ali imamo dovolj finančnih vzvodov za to, da to zagotovimo, kako eh, se soočiti eh, s tem problemom. Potem so bila postavljena še druga vprašanja. Ja, tudi za vas veljajo ista pravila. Eh, prosim, bodite kratki in jedrnati. Vsak dobi dve minuti. Gospa Van den Pelt dobi prva besedo. Hvala lepa. Najprej kar se tiče pripombe, da ni nadzora. Mislim, da to ni res. Ni res. Nadzor obstaja, morda ga ni dovolj. Vedeti pa moramo, da je zelo težko za inšpektorje to ustrezno nadzirati, ker ne vedo točno, kaj se dogaja v drugi državi članici. Ko stavijo tovnjak na poti, tako vidijo, le omejene elemente ne morejo pa stopiti v stik z organi izvorne države tega tovornjaka. Premalo izvajanja, morda v nekaterih primerjih, vendar pa vedeti moramo, zakaj je tako. Zato, ker najprej pravila niso prav jasna, veliko je vrzeli v opredelitvah, to je prva točka. Nadalje pa se tudi pravila tolmačijo različno po državah članicah. Kar se tiče vprašanja gospoda Van de Kampa o parkiriščih, Najprej, ni dovolj. Parkirišč ni pa pravega poslovnega modela za tiste, ki bi želeli razviti taka parkirišča. Če si pogledate ceste, še pa posebno avtoceste, bi bilo težko predvideti okolico, ki bi bila dovolj velika za parkiranje vseh tovornjakov in zagotoviti tudi prenočišča za vse voznike. Torej, ne, da si podjetja tega ne želijo, ampak ni pravega poslovnega modela za to. Kar se tiče digitalizacije, ne morete biti proti digitalizaciji, vendar pa možno mora biti to upravljati za vse. In tu se vračamo na MSP. Veliko zelo malih podjetij je takih, da lastnik sam vozi, torej je lastnik na poti vas teden, vsak dan, tudi čez vikend in mora administracijo praviti čez vikend, ko ni na poti. To je zelo težavno. Torej. In potem še zadnja točka, kar se tiče samega imidža, vemo, da podoba prometa ni ravno najboljša. Zaključite, prosim, pravi predsednica. Še prav posebno, kar se tiče demografskih težav. Se to pojavlja in ne moremo rešiti tega, kar tako, da ni dovolj mladih za to službo. Hvala. Monsieur. Hvala. Gospod Parilo, izvolite. Dve minuti zelo na kratko. E, izvajanje in nadzor. Ko imamo 2 do 3 odstotka obveznega nadzora, obstaja tudi 97 odstotkov možnosti, da te ne prekontrolirajo. E, in tudi, ko enkrat e, moraš plačati kazen, je bilo veliko priložnosti že oziroma veliko možnosti v preteklosti, ko si se kazni izognil. Imamo tudi univerzitetno študijo. V skoraj vseh državah je povprečen prekršek 30 odstotkov. Oziroma povprečje pri prekrških 30 odstotkov. Um, torej, eh, ali želimo zmanjšati upravno breme, da, ampak eh, digitalizirati bi morali eh, vse te stvari. Z digitalnimi tahigrafi bi ustavili samo tiste voznike, ki ne spoštujejo pravil. E, tako da ne bi za ston stalo 70 ali 60 vozil v koloniji, ampak bi ustavili pač samo tiste, ki bi jih bilo treba ustaviti. Eh, potem eh, rešitve, rešitve obstajajo. Eh, Naprimer, vodna izjava, ki je že vključena. Taka izjava je potrebna. Morali bi imeti tudi eno centralno točko, kjer bi Eh, take stvari prijavljali, potem, odkudar bi se izvajal nadzor. Mm, tudi v zvezi s tem bodo še potekale razprave. Atraktivnost sektorja. Tukaj je treba pogledati, kakšna je situacija, kakšni so pogoji dela in tako naprej. Za nas eh, je jasno, da imamo dovolj instrumentov za nadzor, ampak zato je treba imeti tudi dovolj politične volje. Potrebujemo tudi digitalne eh, tahografe in pa eh, eh zahtevne kriterije za nadzor. Gospod Vronski. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje. Po poklicu sem pravnik ampak eh, spadam k tistim, ki menijo, da ne moramo resničnosti spremeniti samo s pravnimi predpisi. To bi že bil odgovor na veliko zastavljenih vprašanj. Sedaj pa konkretno. Zakaj je tako, da dan, danes se pravila ne izpolnjujejo in da se jih krši? Postaviti se je potrebno vprašanje, so to smiselna pravila, logična ali ne, kaj ti uredba 302-2016, tukaj je zapisano, da je določen voznik pozabil kakšne dokumente. Kako lahko to kvalificiramo? To je opredeljeno kot resna kršitev in to ima vpliv tudi na statistične podatke. Kar se tiče časa za počitek voznikov, tudi to vpliva na statistične podatke. Morda bi morali na to gledati z drugega vodika. Morda bi morali zapisati pogoje za šofersko kabino in ko kabina to izpolnjuje, potem lahko voznik tam počiva. Če ne, pa mora poskati kaj drugega. Še eno vprašanje. Vozila pod 3,5 ton. Izjema za le ta vozila. Kakšen vpliv ima sedež podjetja na varnost? Nikakršnega, ampak morda bi si morali zastaviti sledeče vprašanje. Morda bi za ta vozila morali določiti tudi čas za delo in bi potem to bilo zapisano tudi v tahografu. To bi bilo potem pa koristno, ne pa vprašanje, kje sedeš. In še eno vprašanje, kdo bi naj skrbel za parkirišče, kdo bi naj plačal gradnjo parkirišč. Tudi na Polskem kupujemo parkirišča v Nemčiji za naše voznike in avtobuse, zato da se lahko vozniki tam spočijo. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Gospod Engelhardt, vi besedo za dve minuti. Hvala lepa. Naj povem onaprej. Tole. Veliko sem bil na poti po Evropi s težkimi tornjaki, tako da se spoznam na to po vsej Evropi sem bil na poti, tako da torej poznam tako vidik lastnika podjetja kot tudi voznika. Nadzor mora biti ustvarjen tako in tudi zagoni, da se jih da izvrševati. In vprašanje kolektivnih kazni, šveda je potrebno sveti tistim, ki so leta in leta zagovarjali nepoštene prakse. Čas za odmor povezavi s pakiči. To vidim drugače, gospod Vandekam. Tukaj so možnosti. Zakaj ne razmislimo o tem, da bi ločili sistemsko dolžino in dolžino na tovora? Ne želimo biti na umazanih parkiriščih, tovornjak je naš dom, tu se s tem z gospodom Vronskim, ampak tovornjak mora biti tak, da bomo imeli vsaj možnost iti na stranišče. Kaj je težava glede pravil? Da niso konkretna in tudi se jih zato ne da nadzirati in zato torej, smo začarali na krogu. Zmanjšanje časa za počitek 24 ur je bilo zame dovolj, ker sem bil voznik. Hotel sem se vniti k družini. To je bilo pomembno za nas. In to mi pravijo, malo vozniki želijo biti pri družinah. Težave pri podobi javnosti. Tri težave, tri težave so. Najprej plača ni prava, potem sanitarna infrastruktura ni prava, tudi socialni pogoj ne. In pri mlajših generacijah želijo biti določen čas doma, z družinami in to je spostavila izjavo, ki sem jo menil prej. Navidezna podjetja, pred tem se lahko borimo, če imamo bolj jasna pravila, po katerem odstotku je potrebno že imeti podružnico in tako dalje. Trije dnevi so malo, vendar pa tega ne smemo kar izpustiti in potem rešitev na manjše tovnjake, to je potrebno. Hvala, gospod Rodriguez Medal, izvolite. Najlepša hvala. Eh, zelo na kratko. Vprašali ste, ali je problem izvajanje pravil. Ne gre samo za izvajanje, včasih tudi za interpretacijo ali pa gre za sekundarno nacionalno zakonodajo, ki se pojavlja. Mm, z namenom, da se zagotovi več nadzora. Tega je več ali manj, odvisno od države. V enih državah je tega več, v drugih manj. Včasih eh, obstajajo razlike tudi znotraj države. Torej, eh, to je zelo odvisno od eh, ureditve države. Nekje je več nadzora, druge manj. Potem so bila postavljena tudi vprašanja v zvezi s pravili, ali evropska pravila uh, ustvarjajo nove meje. Svežen o mobilnosti je uh, bil odziv komisije na te probleme in ta vprašanja. Uh, tudi uh, pojavil se je na podlagi tega, kar so uh, oblikovali določene države. Mislim, da so se meje ustvarjale že prej, že preden je komisija predstavila ta svežen. Uh, ali zapletamo življenje MSP-jem. Vsekakor jim življenja ne olajšujemo. In uh, to gotovo velja za voznike mi v, avto, v avtobusnem sektorju. Imamo poklicne voznike, um, ti ljudje imajo posebna vozniška dovoljenja um, in tega nima vsak, ki pride na trg dela. Potem je treba zagotoviti tudi take delovne pogoje, da bo ta poklic bolj privlačen. Hvala. Hvala za vaše odgovore. Mm, ti so morali biti kar sintetični, zato ker nimamo eh, veliko časa, ampak razprava se bo nadaljevala. Ehm, torej, drugi krok. Eh, Eh, dala bom besedo tako članom odbora in pa kot članom odbora Tran. Prva bo gospa Lukačevska. Eh, za eno minuto izvolite. Eh, pani predsednica, odnoše vražanje. Hvala lepa, predsedujoča. Vtis imam, da se predpisi prilagajajo političnim pričakovanjem in da to ni bila to ni kazalo volje potem, da se bodimo proti zlorabam. Slišali smo, da, bi, da se administrativno breme veča. Namesto, da bi ustvarjali delovna mesta, komisija spostavlja razmere, ko so delovna mesta vedno dražja. Potrebno je slišati ljudi iz prakse. Pomembno pa je tudi vedeti, kakšen vpliv imajo predpisi, ki jih pripravljamo na delovna mesta. Sedaj pa vprašanje. Navidezno podjetje. Zakaj ne moremo objaviti seznama takih podjetij? Slišimo, da vozniki bi naj objavljali svoje plače. Zakaj ne bi potem imeli tudi takega seznama? prosim, da spoštujete čas, da govorim svoje kolege, gospa Elizabet Mohan Šartje, eno minuto izvolite. Hvala, gospa predsednica. Naši eh, gostje so dobro pokazali, eh, kakšno je delo v tem eh, prometnem sektorju. To je specifičen sektor. Rada bi rekla, da v direktivi o napotenih delavcih, da smo uh, si prizadevali za to, da ne bi bilo zakonodajnih vrzeli. Uh, E, torej, nič ne bi bilo slabše, kot če ostanejo takšne vrzeli. In mislim, da bi te vrzeli bile e, v škodo delavcem in sektorju. E, danes vam ne morem povedati nič drugega. Lahko pa vam rečem, da smo to točko obravnavali in ta je ključnega pomena. Nihče v Evropi, nobeno podjetje in noben zaposlen ne bo Eh, imel, eh, ne bo na škodi, zato ker bi obstajale pravne vrzeli. Hvala, gospa Moran Šartje, lahko računate na odbor Taran, eh, ker smo mi rekli, tudi komisarka je rekla, da bo direktiva o napotenih delavcih ščitila vse sektorje, predvsem sektor prometa. Zdaj pa jaz dobim besedo, ker sem tudi sama soporočevalka, sem uh, tukaj predsednica in soporočevalka. Govorite o nadzoru, strinjam se v zvezi s tahigrafi. Uh, imamo kar nekaj uh, iluzij, ki jih ne bomo dosegli. Postopkovno vprašanje. Postopkovno vprašanje. Neutralni morate biti. Torej, prosim, ne bojte kritični ali politični, kar se tiče vaše funkcije kot neutralne predsedoče. Rada bi samo spomnila na stališče našega odbora in pa Evropske komisije. Tu stališče je bilo zelo jasno, zato ker smo imeli javno predstavitev v zvezi s tem. Mi smo v Evropski komisiji, ampak v Evropskem parlamentu končala bom svoje vprašanje, potem pa lahko mi dva na štiri oči se pogovorijo o tem ob koncu sestanka. Govorili se o takografih in res je, da do leta 2034 eh, to ne bo mogoče, ampak eh, to bodo digitalni takografi. Z digitalno tehnologijo pa lahko vse eh, dosežemo, ker je vse programirano. Moje vprašanje se nanaša na nadzor. Kako ta eh, nadzor okrepiti? Ta digitalni tahograf ne bo vsega zmogel. Zanima me zato, ali ste vi danes pripravljeni, da Evropska unija danes da si zastavi evropsko agendo oziroma da ustvari tudi agencijo za cestni prevoz na evropski ravni. To je moje prvo vprašanje pa preden mi zmanjka časa še nekaj. Ali pa bom besedo kar predala gospodu Balasu. Sam prihajam iz odbora Empel, glasovali bomo čez eno uro v tem odboru v zvezi z napotitvami delavcev. Eh, tudi o izjemah bomo glasovali, ampak eh, samo o tem ne bi glasoval, ker mislim, da tukaj gre za vrzel. Eh, ki jo moramo še urediti. Potem glede eh, nadzora. Tukaj v parlamentu eh, smo glasovali o tem, ali naj se vzpostavi agencija za cestni promet. Glasovali smo tudi o digitalnih oziroma inteligentnih tahografih, da se ti vzpostavijo kar se da hitro in pa um, za zbiranje podatkov o vozilih in voznikih. In komisija bi zdaj morala prevzeti svojo odgovornost. Hvala, gospod Balas. Zdaj pa gospa Grapini, izvolite. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să spun că... Hvala lepa. Moram reči, da sem ugotovila, da slišimo kar precej protislovi. Nekaj vprašanj morda lahko to pojasnite. Najprej protislovje. Strokovnjaki so dali prost dostop na trgu, potem pa so eno omejitve. Jasno mora biti, imamo skupni trg, sem tudi v ustreznem odboru in če smo člani skupnega trga, moramo paziti na subsidijarnost. Vprašanje za vsakega izmed vas. Kako pravzaprav definirate socialni dumping? Slišali smo različne stvari. Tudi zmedene, da to zadeva plače in tako dalje. Razjasniti moramo koncepte, pojme, kaj je socialni dumping in kaj je subsidijarnost. In kaj je ta kompleksnost, ki jo želimo uvesti tudi za MSP-je, kako pa pravzaprav izračunamo to, če nekdo pere 3000 km v sosednjo, v drugo državo. individual de muncă între angajator potrebno bo spoštovati posamezne pogodbe med delodajalci in vozniki. Kaj bomo storili, če ne bomo imeli voznikov? Hvala, gospa Grapini. Prosim, spoštujte čas za govor zaradi kolegov, ki se bodo oglasili za vami. Gospod Deli, izvolite. Euh, Hvala lepa. Kot poročvalec v senci za odbor za promet o posebni zakonodaji v imenu ALS, bi rad povedal dvoje. Najprej, kar se tiče naših strokovnjakov, ko sem jim prisluhnil, mislim, da je postalo popolnoma jasno, da je ta predlog komisije Lex Specialis na napačni poti, kar se tiče tega, da bi vozniki naj postali del pravilo na potitvi. To je prvič, drugič. rad bi slišal več podrobnosti strokovnjakov o stališčih MSP-jev. Slišali smo lahko že kar nekaj znemidljivih reči, kar se tiče MSP-jev, še posebno kar se tiče birokracije s tem povezanimi vprašanji. Imate podrobnosti o vplivu teh določb predlogov komisije, kar se tiče MSP-jev? Zaključite, prosim. Eh. In koliko delovnih mest bo ogroženih s tem? Imate kaj podrobnejših podatkov? Madame, ja. Hvala, gospoda Slovecka, izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se za to predstavitev. Zahvaljujem se za vse strokovnjake, ki smo jih slišali zelo veliko izkušenj je v tej dvorani. V 30 odstotkov primerov imamo težave s pravnimi zadevami. Gre za, naprimer, ustrezno tolmačenje predpisov držav članice in gre tudi za pravne nejasnosti. To je seveda znak za nas v Evropskem parlamentu, da poskrbimo za to, da bomo ustvarili pravno gotovost, pravno jasnost. Predpisi v sektorju prometa morajo biti razumni. Kar se tiče nadzora, nadzora bi naj bilo premalo. Morda se ta težava pojavlja zato, ker je celotna panoga prezapletena. Eden od strokovnjakov, je omenil kompleksnost vprašanja, kar se tiče tega svežnja o mobilnosti. Kdo plača za to? Gospa Revudalon, hvala, gospa predsednica. Najprej, eh, če govorimo o protekcionizmu, um, ko želimo samo zaščititi delavce, to je velika napaka. Potem tri vprašanja. Izključiti v mednarodnega prometa iz direktive o napotenih delavcih. Ali to lahko škodi operacijam kabotaže, ki so vedno povezane z mednarodnim prometom? Potem, ali je težko za podjetja organizirati prevoze svojih voznikov tako, da bodo. Eh, lahko teh 45 ur tedenskega počitka uživali na nekem primernem kraju. Potem, eh, zakaj se ne uporabljajo nadzorovana parkirišča, ki že obstajajo, eh, uporabljajo pa se druga parkirišča? Zakaj se ne uporabljajo tista parkirišča, ki so bila financirana? Ali jih je treba plačati, ali je to razlog? Tam obstajajo vsi ustrezni pogoji, higijenski, sanitarni in drugi pogoji za uh, dostojno življenje voznikov. Ali mislite, da um, če bi imeli kakšno prehodno obdobje, bi uh, s tem ustavili nezakonite dejavnosti v zvezi s kabotažo? Hvala. Gospa Rajntke, preden zastavim vprašanje, splošna pripomba. Mislim, da bi to morali biti podlaga za to razpravo. Notranji skupni trg je za ljudi, ne pa ljudje za skupni trg. To mora biti popolnoma jasno. In govorimo o osnovni zaščiti, osnovnih pravilih in to mora biti stališče Evropskega parlamenta. Vse teh razprav, vprašanje, navezuje se na izvrševanje. Da ali ste, da obstajajo težave z nadzorom? Ma ne potrebujemo več evropskega sodelovanja? Kaj mislite o tem, da bi agencija je imela več pravic pri nadzoru, pa tudi delovski inšpektori, da bi ugotovili, katere pravila se ne izvršujejo. Rada bi vaše mnenje o tem. Hvala. Hvala, gospa Ajala Sender. Izvolite, eno minuto imate. Samo eno minuto. Poznam vas, gospa Ajala Sender. Plantear, eh, que tal como, como estamos... No, glede na to, kakšno je stanje v zvezi s tem svežnjem, zdaj vidimo, da obstaja neravno težje glede um, uh, tega, da se obravnava voznika avtobusa in, ali tovornjaka kot odgovornega. Voznik je vedno odgovoren, ne pa podjetja. Mislim, da to ni prav. Uh, tudi sama zahtevam črni seznam podjetij, ki. Uh, uporabljajo socialni dumping. O tem obstajajo seveda različna stališča, ampak rada bi, da se taka podjetja uvrstijo na črni seznam. Pa še drugič, rada bi vedela, ali periferne države, tako kot Španija naprimer, eh, vemo, da je Evropa zelo velika od Portugalske do Črnega morja, pa od eh, Finske do Neapla. No, tisti, ki smo na periferiji, bomo zdaj imeli dodatne stroške, ko gre za stroške na kilometr, eh, zato ker se pač ne nahajamo v središču. Prosim, zaključite, gospa Ajala Sender. V tem smislu bi vas rada vprašala, kako se upošteva periferne države. Pa še na koncu bi rada rekla kako je z zaposlovanjem eh, v sektorju prometa. Zaključite, gospa Jala Sender. Hvala. Gospod Peter Lundgren, prvo se spoštujte čas za govor in bodite prijazni do svojih kolegov. Tak, Hvala lepa. Kot veste, sem bil 30 let voznik tovornjaka, preden sem prišel v Evropski parlament. Obstajajo seveda težave, ko torej, se pijete prek meja in spite v svoji kabini, ampak spite boljše kot v hotelu. Želite imeti tudi nadzor, tako nad tovorom kot tovornjakom. Ni težava, da spijo kabini želijo torej imeti večerjo, se oprhati vse te čudovite infrastrukturne možnosti, ki jih imajo. Potem se želijo vrniti držini in to je pri kabotaže ogroženo. Kajti to so razmere, ki jih potem ne moremo več ustrezno nadzirati. Ko želimo mlade pritegniti, pa seveda jih ne dobimo, ker ta panoga ni privlačna. Kabotaža je sedaj tako poceni, da se pošle prazen tovrnjak po vsej Evropi. Gospod Kristensen. Realnost je taka, da trenutna pravila ne delujejo. Imamo danska podjetja, ki ustanavljajo podružnice v nizko oziroma v Evropske unije, v državah z nizkimi plačami, da odpravljajo delo v državah z visokimi plačami. To ni bil nikoli namen notrnega trga. Kako predlagate, da rešimo problem nepoštene konkurence brez pravil o napotitvi delavca? Hvala. Gospod Ertug, izvolite. Ja, Hvala lepa. Iskreno priznam, da sem malce razočaran zato, ker že veliko let slišimo iste stvari od, od strokovnjakov, ista stališča. Rad bi, da bi strokovnjaki pravzaprav pripravili nek predlog, kako bi ta problem lahko rešili. Kar zadeva predstavnika ETF, rekli ste en stavek, ki se mi je otisnil v spomin visok enaka, oziroma enaka plača za enako delo. Je to res vaše stališče, kajte imamo veliko uh, predstavnikov iz uh, srednje in vzhodne Evrope, ki se tega stavka nujno ne bi držali. Uh, Hvala. Sočutjem sem prisluhnil uh, o besedah glede upravnega bremena pri izračunavanju ur dela. In tukaj se sprašujem, ali nismo kaj spregledali pri uporabi pametnih tahografov, bi verjetno lahko kaj uh, spremenili. S tem bi lahko uh, 24 ur na dan, 7 dni v tednu spremljali dejavnosti voznika. Torej imamo to zmogljivost, ki, ga, ki jo lahko uporabljajo delodajalci glede uh, dela, počitka, kabotaža in tako naprej. Pa tudi izvršni organi bi lahko izkoriščali ta tahograf za to, da bi preprečevali oziroma odkrivali kriminalna dejanja. Zakaj torej? potrebnih kar 15 let za upeljavo pametnih tahografov. Zakaj tega ni mogoče upeljati hitreje? In če uh, bi prometne oziroma uh, prevozniki prihranili veliko s tem uh, tahografom, bi verjetno to že zdavne storili. Hvala. Hvala, gospod. Ertug eh, bo dobil še 20 sekund, ker ni prej dobro razumel pravil glede časa za govor. Izvolite. Hvala lepa. Res sem storil napako. Imam še vprašanje, eh, torej vprašanje sem, eh, zastavil sem vprašanje predstavniku ETF, pa še vprašanje imam za gospoda Parila. Torej, ali je res, da je čas počitka v hotelu? treba spoštovati na mesti, da bi uh, voznik lahko počival v kabini, če mu je tam udobneje. Ali ste tukaj res, ali je tukaj res uh, vaš pristop strok ali lahko tukaj še dosežemo kakšen kompromis? Gospod Rike, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Dve vprašanji. Uh, slišal sem opozicijo med dvema mnenjama strokovnjakov, rad bi samo uh, ugotovil, Eh, ali se je razlika med nudenjem storitev na vzhodu in zahodu Evrope zvečala ali zmanjšala? Potem pa druga stvar, primanklaj eh, voznikov. Zakaj mislite, da manjka voznikov ali zaradi težavnosti tega poklica ali zaradi zahtevnosti storitev, ki se ponujajo? Hm. Hvala. Gospod Zlotovski, izvolite za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Niže upravno breme z širitijo predpisov, to je tisto, o čemer danes govorimo. Vsaj tako zveni. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Grapini. Želela je, da se opredeli socialni dumping, enaka plača za enako delo na istem mestu. Ampak to bi lahko morda še razširili za istega delodajalca in kaj nastopi potem in bistvo oziroma trik vprašanja za gospoda Vronskega. ki je govoril o tem, da tri dni, trije dnevi niso dovolj za izključitev iz napotitve, koliko dni pa bi bilo dovolj? Hvala. Hvala, gospod Zlotovski. Gospod De Monte, izvolite. Ena minuta. Da parte mi je dve domande. Una riguardante le... Hvala lepa. Dve vprašanje bi imela. Prvo, glede počivališč. Tukaj bi vprašala strokovnjake, ali bi bilo mogoče da bi se uporabilo projektno financiranje, kjer bi tudi uh, zasebni uh, kapital lahko tukaj prispeval svoje in potem pri, uh, uh, tudi plačeval oziroma zahteval plačilo pristojbin. Potem slišala oziroma večkrat sem že zastavila enako vprašanje pri drugih predstavitvah v odboru za promet, namreč kako uh, je videti kabotaža, kako bi lahko pri pravnih predpisih zastavili predpise tako, da bi se področje kabotaže izboljšalo. Gospod Mittenburg, moje vprašanje je zelo preprosto, kaj ti slišimo Razli najrazličnejše zgodbe in najrazličnejše izjave. Ampak moje vprašanje je v ETR, e pa tudi ETF, e, torej e, zvez, ki je pravzaprav neke vrste predstavnik delavcev, ali sodelujete v kakšnem socialnem dialogu in ali imate možnost pripraviti uh, konkretni predlog kot kompromisno besedilo, tako da bi dobili široko podporo obeh organizacij, na tej podlagi pa bi mi lahko uh, naredili potrebne korake v leto in pol. Uh, ki ga še imamo pred iztekom našega mandata, zato da bi našli kompromisno besedilo. In tukaj pozivam vse kolega, kajti veliko izjav je bilo podanih in manj vprašanj. To je predstavitev, tako da prosim, da se iz, eh, izkoriščamo vprašanja. Um, oziroma, da eh, se stanke na odborih izkoriščamo za plične izjave, medtem ko moramo čas na eh, predstavitvah uporabiti za to, da zastavimo vprašanje in prisluhnemo strokovnjakom. Zdaj se pa spet obračam na naše strokovnjake. Vsak dobi dve minuti za to, da odgovorite na ta vprašanja. Vem, da je časa zelo malo, ampak če vam ne bo uspelo odgovoriti ustno, nam lahko pošljete tudi pisne odgovore. Eh, veliko je bilo različnih vprašanj, eh, črni seznam podjetij, ki ne spoštujejo pravil, potem kabotaža, eh, ali ste za isto plačilo, za isto delo, potem eh, čas počitka, to je vprašal gospod Ertug, ali bi moral tak čas biti uh, obvezen, potem kako mora biti kabina opremljena, ali se je razkorak med državami vzhoda in zahoda Evrope povečal, to je vprašal gospod Rike. Torej, kar nekaj eh, zanimivih vprašanj in spet bomo začeli pri vas, gospa Van der Pelt, izvolite. Oh, Hvala lepa. Kar zadeva seznam uh, slavnatih podjetij. Podjetje je vedno nedožno, dokler ni dokazana krivda, torej mora sodnik dokazati, da je prišlo do socialnega dampinga. Še zlasti zato, ker ne obstaja resnična opredelitev socialnega dampinga. Če bi vprašali nas pet, bi verjetno vsi uh, opredelili socialni damping nekoliko drugače. Tako da bi bilo zelo težko pripraviti opredelitev, ki bi ustrezala vsem. Potem, kar zadeva parkirišča. To je poslovni model, ki še ne obstaja, namreč obstaja pomankanje prostorov, prav tako pa ni realistično kratkoročno, da bi se to spremenilo. Če pogledate še potem pomankanje voznikov, nekdo vprašal, kaj ga povzroča, mislim, da je tukaj ena preprosta razlaga, morda jih je celo več, ampak preprosta razlaga je pač demograf profesijski razvoj. Če dalje manj mladih je takih, ki to delo lahko upravljajo. In potem, ko govorimo o socialnem dialogu, UETR je zelo zainteresiran, eh, da bi sodeloval v socialnem dialogu z velik velikim veseljem bi skušali pripraviti kompromisno besedilo z eh, kolegi iz sindikatov, tako da bi bila definicija taka, ki bi eh, jo lahko podporili vsi. Kakorkoli že med vzhodnimi, zahodnimi družbami in severnimi in južnimi družbami obstajajo razlike. Ko govorimo o eh, enaki plači za enako delo, ne moremo tukaj si zatiskati oči pred glavnim vzrokom za ta problem. Problem so razlike v, trg, v stroških dela. Tudi, če se plača vozniko enaka plača, bo to za družbo pomenilo razliko glede na to, kje je njen sedež. Hvala. Hvala, gospod Parijo. Izvolite dve minuti. L'Agence européenne Mi smo za Evropsko agencijo in to smo tudi napisali kot socialni partneri ERTF eh, že pred leti. Eh, določili smo tudi določene kriterije, po katerih naj bi eh, delovala. To je pomembno. Potem nasprotja med spoštovanjem pravic. Mi želimo, da se spoštujejo pravice in zakonodaja. Kaj pravi uredba Rim 1? pravil eh, dela eh, izvorne države ali države, eh, kjer trenutno bivam. Komisija želi, da se spoštujejo pravila. Potem koordinacija dejavnosti kabotaže. Anita, krovno italijansko podjetje je zapisalo da so imeli eh, veliko dela s tem, eh, torej, kar se tiče načrtovanja in digitalizacije. Potem čas za počitek v kabini. Ne, tega ne podpiramo. Potrebujemo boljše načrtovanje. Potem razlike v plačah med vzhodom in zahodom se povečujejo. Eh, CES je objavila raziskavo na tem področju. Mm, in ta razlika je tudi eden od glavnih razlogov za ukrepanje. Potem socialni dialog. Mi eh, si prizadevamo za to. Imeli bomo sestanek 27. Eh, oktobra in skušali bomo zagotoviti to, da bodo socialni partneri iz Evrope prispevali k temu dialogu. Treba pa je tudi še naprej uh, proučevati čezmejni prevoz in promet. In eh, velika težava obstaja pri koordinaciji med različnimi državami in pri nadzoru v različnih državah. Gospod Vronski, izvolite za dve minuti. Dlačego ne publikovati letterboxov liste? Tak. Hvala lepa zakaj naj ne bi objavili slavnih podjetjih. Mi bi bili za, za to, kaj ti lahko se zgodi, da jih teh veliko in tukaj ustvarjamo um, pravila za nekaj tisoče prevoznih podjetij. Potem drugo vprašanje eh, se je nanašalo na posledice za trg. Seveda, eh, da žele na obrobju eh, imajo težave z konkurenčnostjo in območje, kjer torej, nekatero blago je torej tako, da do teh krajev sploh ne bo prišlo. Inteligentni tahografi. V Delo sem v polski upravi in takrat sem se ukvarjal s izvajanjem, pro, eh, z uvajanjem programa uh, pametnih tehografov, ki naj bi eh, idealno delovalo, ampak izkazalo se je, da, vozniki, da so vozniki zelo iznajdljivi in da eh, potem ti tahografi niso pravilno delovali. Enako velja za um, digitalne vidike, pa tudi za retrofitting. Potem, ali bo ta predpis zadoščal? Uh, če ne bomo spremenili eh, načine izračunavanja, potem 15 dni. Če menimo, da ena minuta predstavlja en dan, potem lahko peljemo tudi 10 dni. Socialni dialog. Mi že sodelujemo eh, v socialnem dialogu s solidarnostjo, z eh, sindikati, tudi z vozniki in imamo več pobud na polskem, ki smo jih uspešno izpeljali. ETF uh, eh, je bil tudi že večkrat povabljen, um, ampak prišlo je do neskladi v uh, časovnem usklevanju. Tako da do nekega pogovora potem ni prišlo in to vsekakor ne uh, pomeni dobrega ogleda za socialni dialog. Kar zadeva učinkovitost, mi izvajamo enake storitve kot drugot. Hvala. Ja, gospod Ertu, uh, Engelhard, dve minuti slamnata podjetja, da bi se ta registrirala, zato smo vsekakor. Potem agenc, eh, Evropska agencija za cestni promet tudi to podpiramo, potem pa socialno dumping. Če imamo 40 tisoč razlike v eh, plači na leto, potem mislim, da to ni eh, potrebno nadaljne razlagati. Zakaj, se bom o tem še ločeno um, iz, uh, izrekel, ampak sam samo dve minuti. Torej, uh, če imamo 45 minut, zakaj ne morejo priti domov? Zato, ker ni vključen njihov poslovni do, model. Posle, poslovni model je, da jo, se vo, vozniki vozijo 6 mesecev okoli po minimalnih plačah, zato da bi bilo, bil prevoz čim uh, cenejši. Zato se tudi ne uh, izkoriščajo pač plačljiva parkirišča, ker tega poslovni model ne predvideva. To, kar je povedal gospod Lundgren, je res, tudi jaz se strinjam. Uh, Poleg plače je treba upoštevati tudi načrtovanje življenja in karijere, ampak o tem lahko povemo še kaj več. Gospod Ertug, predstavili smo centralno rešitev, lahko vam jo prekažemo, kjer smo pravzaprav povedali, kaj je naše mnenje o vsakem delčku svežnja. Vzhod in zahod sta v dialogu, seveda sta tukaj izhodišči povsem različni, ampak vsekakor vidimo, da imajo na vzhodu družbe enake probleme, kot smo jih na zahodu imeli pred peti, šestimi leti. Pomankanje voznikov, plače, potem tudi osebni, osebno načrtovanje. To so bistveni elementi. Sodelujemo z Verdi, torej z nacionalnimi sindikati, z veseljem bomo sodelovali tudi na evropski ravni, zato da bomo prišli do konsenza in tako potem lahko na ta način izvedli dejansko neke izvedljive delovne predloge. Hvala le. Najlepša hvala. Gospod Rodrigez, medalj za dve minuti. Najlepša hvala. Zelo kratek bom. E, nekaj so vprašali o evropski koordinaciji, kako bi e, rešili e, ta problem. Mislim, da obstaja veliko instrumentov brez dodatne zakonodaje, ki bi lahko služili temu eh, namenu. Imamo uh, sklepe, imamo smernice, uh, mogoče niso to vedno vse obvezni inštrumenti, ampak uh, v državah članicah to pogosto uporabljamo, uh, zato da uh, upoštevamo evropsko pravo. Potem agencija o tem bo odločal tisti, ki upravlja z evropskim proračunom, ampak eh, ne vem, ali bi bila to dobra ideja. Pogosto se ne upoštevajo vsi eh, vidiki, pogosto se pozablja na periferičen položaj določenih držav, eh, ko morajo te države nuditi storitve drugod in mislim, da bi Evropska unija morala upoštevati tudi to. Uh, vse države niso v enakem položaju, ko gre za nudenje komercialnih eh, storitev in ponudb. Hvala. Merci Hvala. Zdaj pa bom besedo predala svoji kolegici, eh, sopredsedujoči v imenu odbora Empel in eh, za njo bom zaključila še sama. Izvolite, draga kolegica. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo poslušati to razpravo. Mislim, da bi lahko rekli, da smo pri tej razpravi govorili o dostojnosti, o sodelovanju ali pa o konkuriranju. Torej, ali želimo konkurirati z nižjimi ambicijami ali pa želimo biti najboljši pri tem, kar počnemo. Namreč ne konkuriramo sile med državami članicami v Evropski uniji konkuriramo in tekmujemo tudi s preostalim delom sveta. Konkurenca pa je lahko trajnostna le, če bodo ljudje menili in vedeli, da se z njimi ravna na pošten način, ne pa da so izkoriščani. glede na to ozadje menim, da je bila ta razprava izjemno plodna in zanimiva. Rada bi se vam vsem zahvalila, da ste prišli in rada bi se zahvalila v imenu odbora za zaposlovanje, ki bo k malu prešel na glasovanje, kar pomeni, da bomo skušali nekako povezati nitke te razprave. Hvala torej vsem za udeležbo in hvala tudi, da ste delili z nami vaše misli in izkušnje na tem seveda zelo pomembnem področju. Hvala. Hvala, gospa eh, predsedujoča. Še z moje strani eh, nekaj besed za zaključek. Eh, govorim v imenu odbora za promet prosim, eh, rada bi podala svoj zaključek. Če se boste pogovarjali, pojdite ven. Ta razprava je preveč uh, uh, pomembna, uh, da bi jo zdaj motili. S tem smo začeli pomembno delo na področju svežna mobilnosti. Veliko je zakonodajnih aktov, ki jih bomo obravnavali istočasno in eh, parlament želi rešiti te težave. Komisija je eh, naredila korak naprej, ampak mi pa želimo zmago, želimo eh, res rešiti ta vprašanja, ki predstavljajo socialne težave. Gre za vse več zlorab, kot je rekla kolegica. Vi ste nam zdaj tudi povedali, kako živijo eh, vozniki na cestah, včasih v nespremljivih pogojih. In eh, na podlagi te razprave lahko ugotovim, da obstaja skupna volja, da se eh, to vprašanje reši, da se okrepi nadzor in da se ukrepa proti slavnatim podjetjem. vsi, vključno z Evropsko komisijo in njenim predsednikom, ki zagovarja enako plačo za enako delo, si bomo prizadevali za rešitev tega vprašanja. Ne smemo si več zatiskati oči. Če si bomo zatiskali oči eh, pri tem problemu, potem bomo pustili odprta vrata demagogom, ki želijo uničiti Evropsko unijo. Najlepša hvala, dragi kolegi, da ste se v tako velikem številu udeležili naše razprave in eh, se kmalo spet vidimo v odboru za transport. Najlepša hvala in eh, nasvidenje. Uh, no, prijatelji, pripravite se na glasovanje in poskrbite za to, da imate pri sebi glasovalne kartice.